torej nadaljujemo dela na plenarnem zasedanju in na dnevnem redu je poročilo Barbara Weiler boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Začela bo poročevalka, gospa Weiler, ki bo predstavila uvod v to temo. Vielen Dank, Frau Hvala, gospa predsedojoča, drage kolegice, dragi kolegi, gospod komisar in spoštovano predsedstvo. Najprej se zahvaljujem eh, timu poročevalcev v Senci, odbora za pravne zadeve, eh, odboru ITRO, sodelavcem in vsem, ki so, eh, mislim, da sodelovali na tem odličnem rezultatu. Brez poštenega in konstruktivnega sodelovanja s komisijo in z belgijskim predsedstvom prav gotovo ne bi prišli do tega rezultata. Tako kot si lahko mislite, sem kot poročevalka zelo zadovoljna z rezultatom zaradi tega, ker je bila dosežena bistvena izboljšava v primerjavi staro direktivo in tudi zato, ker smo obrali eh, nove poti za izboljšanje plačilne morale. Cilj je dosežen. No, raje bi rekla, kretnice so postavljene eh, zato, da bi izboljšali likvidnost malih in srednjih podjetij in da bi eh, zagotovili investicije v nove proizvode, v nova delovna mesta in v nove postopke. Zakaj je bilo potrebno izboljšati to direktivo? Zakon iz leta 2000 je bil nezavezojoč in malo učinkovit in v preteklih letih se je plačilna morala v skoraj vseh državah članicah poslabšala in sicer že pred finančno in gospodarsko krizo. Eh, reformo so želeli tudi mladi podjetniki, Eh, ki so v okviru Small Business Acta izrazili svoje želje, eh, da bi morali plačilno moralo po Evropi bistveno izboljšati. Pa k rezultatom. Eh, obrali smo novo pot, imamo stroge predpise, načeloma imamo rok 30 dni za malenkostnimi izjemami, ki morajo biti utemeljene. Eh, uvedli smo više zamudne obresti 8 odstotkov, določili smo stroške izterjave na enotno vsoto, popolnoma nebirokratsko 40 evrov in dosegli smo, da eh, lahko mala podjetja enostavneje uveljavljajo svoje pravice kot dosedaj. Druga plat te nove eh, poti pa so pozitivne spodbude in novi instrumenti. Naprimer, pojmenovanje eh, naročnikov za dobro plašilno moralo, Eh, ustrezno informiranje podjetnikov o njihovih pravicah, obročno odplačevanje in eh, zahteva po alternativnih mehanizmih za reševanje sporov, tudi v smislu better regulation in to bo veljalo tudi za institucije EU. Na to smo še prav posebej ponosni, eh, kajti ne boste si mislili, vsi so bili nad tem navdušeni. Seveda je bilo tudi nekaj konfliktov. In sicer v parlamentu na začetku eh, je na, bilo na začetku zelo veliko razlik v mnenjih, imamo 100 predlogov sprememb, kar pomeni, da je bilo delo kar trdo. Komisija vedno ni bila zadovoljna z našimi pristopi, eh, tudi razširitev eh, na business to business, marsikomu ni bila všeč, ampak mislim, da smo dosegli dober rezultat. Problematični je bil svet mislim, da je vredno obžalovanja, da svet ni vedno upošteval svojega cilja, da pomaga malim eh, podjetjem. In to velja tudi za takšne države, eh, kot sta Nemčija in Avstrija. Kar zadeva združenja, lahko rečem, da so bila konstruktivna, če tudi nismo vedno mogli eh, sprejeti in upoštevati njihovih mnen. Naslednji koraki. Po jutrišnjem glasovanju pričakujemo, da bo eh, svet pozitivno glasoval in potem bodo države članice lahko implementirale ta zakon. Pričakujemo, da ne bo trajalo dve leti, da bo prišlo do uresničitve, ampak da bodo države članice že januarja naslednje leto začele z nacionalno eh, implementacijo. Hvala. Grazie, la... Hvala, sedaj pa ima besedo komisar Tajani v imenu komisije, prosim. Hvala. Gospa predsedujoča, mislim, da je ta razprava zaključuje pomembno delovno obdobje. Komisija, parlament in svet so se odločili, da bodo skupaj odgovorili in pomagali majhnim in srednje velikim podjetjem s tem, da bodo izvedle del Eh, akt za mala podjetja in upam, da bo jutri sprijeta direktiva, ki bo omogočila številnim MSP-jem v Evropski uniji, da uh, spet bolj svobodno zadihajo. Dolgo je uh, prihajalo do tega, da se računi niso plačevali. Ta kvota je, se je povečala na 8, na 8 odstotkov, na 30, 300 milijonov evrov in to seveda je velik problem za mala in srednje velika podjetja, ki, ki ne morejo preživeti, ker se enostavno ne plačuje delo, ki so ga opravile strani velikih podjetij oziroma tudi strani državnih organov. Mislim, da morajo institucije skupnosti dati pozitivn odgovor eh, evropskemu gospodarstvu in spodbujati rast pomeni, da ko bo do določbe začele zres eh, eh, veljati, bo to pomenilo, da bomo lahko eh, izvedli tudi ukrepe za inovacije v majhnih in srednje velikih podjetjih. Vemo, da je inovacija tudi gonilo konkurenčnosti naših podjetij in mislim, da je treba podpreti to direktivo, ki jo je predlagala komisija in da je to zelo pomembno za naše gospodarstvo, kajti s tem eh, odgovarjamo zahtevam milijonov podjetij in tudi eh, odgovarjamo na upe milijonov delavcev, ki eh, delajo v teh podjetjih, ki so hrbtenica našega gospodarstva. Hvala belgijskemu predsedstvu, ki je bistveno prispevalo k dosegi rešitve in zah, eh, zahvaljujem se tudi vsem poslancem, strancem, ki so se eh, angažirali na tem področju, Bajlar, Baldasari, eh, De Angelis in tudi drugi poročevalci v senci, ki so omogočili najti rešit, pozitivno rešitev. In eh, s tem, eh, da bomo uskladili um, torej plačilne roke za državne organe 30 dni, mislim, da to prinaša še dodatno, uh, torej pomembno dodano vrednost. Predvsem uh, Državni organi pogosto zamujajo pri plačilih in to je treba na vsak način odpraviti. Gre tudi za komunalna podjetja, ki smo jih vključili v ta projekt. In eh, mislim, da uh, ne sme biti pretežko uh, pravočasno plačevati upnikom. In s tem prihaja tudi do prihrankov v, pri izdatkih javne administracije. Torej, najdaljši eh, plačilni rok je 60 dni, razen če eh, je sprejet drugačen dogovor. Seveda države članice lahko eh, uresničujejo in eh, tudi eh, ugodnejše določbe. Torej, ta direktiva ne. Eh, preprečuje, da bi v državah članicah eh, ti plačilni roki bili krajši oziroma določbe tudi strožje. Gospe in gospodje, nova direktiva kaže odločenost Unije, da da jasno spodbudo evropskim podjetjem, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, da bi s tem premagali ekonomsko krizo, ki eh, proti kateri se želimo boriti s številnimi ukrepi. Ravno kar smo z, eh, izdali sporočilo o inovacijah, naslednji teden bomo izdali sporočilo o novi industrijski politiki eh, in industrijske politike brez dostopa do posojil ni, do kreditov ni. In jutri bo svet skupaj z Evropsko komisijo dal tudi um, in parlament dal konkreten odgovor na ta pričakovanja evropskih podjetij. Hvala. Grazie. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa ima besedo gospod De Angelis, eno minuto v imenu. Eh, odbora za industrijo, raziskave in energetiko. Hvala, hvala gospa predsedujoča. Eh, mislim, da je bilo opravljeno zelo dobro delo, zato se zahvaljujem kolegici Vajlar. Eh, s tem ukrepom bo Evropa Pren, eh, torej bo Evropi prenehal eh, mehanizem, ki eh, Eh, škodi eh, majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so najbolj izpostavljena krizi, problem likvidnosti, dostopa do kreditov. Danes eh, pri zamudih, pri plačilih povzroči tudi stečaje podjetij in to ima seveda tudi negativne posledice za zaposlovanje. In zato je ta ukrep tako pomemben to, eh, eh, torej najdaljši plačilni rok je 60 eh, odstotkov, potem 8 odstotkov zamudne obresti in potem izločitev nepoštenih pogodbenih klauzul. To so jasne spodbude in predvsem ne sme biti izjem. S tem naj bi ščitili mala in srednje velika podjetja, ki so tkivo proizvodnje in zaposlovanja. Sedaj, sedaj bodo države članice morale poskrbiti za hitro izvedbo te direktive, ki potrjuje, da je Evropa, da potrebujemo Evropo in da jo tudi čutimo. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Baldasari eno minuto za eh, odbor za pravne zadeve. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Eh, Eh, gospa Bajler, kolegice in kolegi. Zelo sem zadovoljen in tudi ponosen na to, da sem lahko v imenu svojega odbora prispeval k eh, pripravi direktive, ki je bistvenega pomenja. To je konkretna pomoč predvsem MSP-jem s tem, da se določijo jasni pogoji za plačilo, tudi jasne kazne, ki naj eh, omogočijo eh, pravočasnost plačil tako strani državnih organov, kot tudi strani zasebnih podjetij, če vsi subjekti, ki pri tem so vključeno, vključeni, eh, plačajo pravočasno, bi eh, likvidnost se povečala za 300 milijard evrov. Torej, konkurenčnost ni poštena, če nimamo homogenih pravil, ki veljajo za vse. In to je Eh, smisel nove direktive eh, za boj proti zamudam pri plačilih. Eh, to naj poveča tudi učinkovitost podjetij in naj omogoča homogen razvoj trga in tudi svobodno konkurenčnost. To je uspeh h kateremu je odločilno prispeval tudi parlament s tem, da je izvajal določen pritisk in delovali smo predvsem eh, v korist državljanov in tudi industrije in uh, industrijskih podjetij v Evropi. Hvala. Sedaj pa začenjamo razpravo. Uh, sledijo predstavniki političnih skupin. Prosim vas, da uh, upoštevate čas govora. Uh, kajti dnevni red je zelo dolg in moramo končati do eh, polnoči. Začeli bomo z Evropsko ljudsko stranko, gospa Hanslik eh, ima na voljo dve minuti. Eh, Spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje. Vesela sem, da lahko danes povzamemo to razpravo. Vsak, ki je bil vključen v delo, Eh, ve, da dogovori niso bili enostavni, eh, čeprav se je vsaka stran zavedala teže tega problema. Rešitve, o katerih bomo jutri glasovali, eh, pomenijo dobro novico za podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja, ki bodo imela možnost hitrejše izterjave terjatev. Eh, problem zamude s plačili ni povsod enak. Ne smemo pozabiti, eh, da podjetja delujejo na skupnem evropskem trgu in pogosto opravljajo svojo dejavnost v različnih državah članicah. Podjetnik bi moral imeti zagotovilo, eh, da bo ehm, storitev plačana v zakonitem roku, ne glede na to, ali dela v Malti ali v Franciji. Danes me je novinar vprašal, kaj je pravzaprav bistvo te direktive, kaj so tisti glavni inštrumenti, ki bodo spremenili vedenske vzorce na trgu. Eh, po mojem mnenju je to eh, maksimalni rok 60 eh, dni tudi za državne organe. To Pomembno je, da podjetja vedo, da imajo pravico eh, do očkodnine za stroške izterjave in da so se časovno obdobja za plačilo skrajšala. In klauzule, ki eh, izključujejo oziroma Eh, postavljajo predolge roke, eh, niso skladne z to bodočo direktivo. Samo, če bodo podjetja to vedela, bodo lahko eh, tudi terjala svoje pravice. Odlog plačila mora biti pravzaprav izjema in ne pravilo. Mislim, da je to močan signal strani evropskih inštitucij, da to mora biti tako. Hvala vsem za sodelovanje in hvala za vašo pozornost. Grazie. Hvala za na, za socialiste in demokrate, gospa Bernou, minuto 30. Madame la Presidente. Gospa predsedujoča, drage kolege, najprej bi želela čestitati poročevalki gospe Weigler za njeno delo in resnično odličen kompromis, ki ga je dosegla s svetom. Na začetku je predlog komisije imel številne pomankljivosti. In tukaj bi zvala, govorila o štirih pojemnih točkah te direktive. Najprej sem zelo vesela, da bomo odpravili neenako obravnavo zasebnega sektorja ter javnega sektorja. Predvidevamo eh, teže kazni za javni sektor, kajti ta veliko krat deluje v javnem interesu. Veliko krat ne poznajo dobro uh, razmer javnih financ, kar lahko eh, pomeni, da imajo včasih javna podjetja konkurenčno prednost pred ostalimi imamo tudi najdaljši možen plačilni rok 60 dni, tudi to je dobro. Imeli bomo kompleksni proračunski postopek, ki omogoča takšne daljše plačilne roke in bomo s tem lahko povečali odgovornost do sedaj smo tudi, bomo tudi imeli možnost, da bo ne bo več možno eh, zlorabe na račun strank, kar je veliko krat v odnosih med velikimi podjetji in malo srednjimi velikimi podjetji. Namreč ravno mala in srednja velika podjetja so veliko krat žrtve tega, zato imamo sedaj to uh, posebno obresno mero 8 odstotkov. Eh, veliko krat bomo tudi spodbujali podjetja, da bodo delovala eh, in pravočasno plačala za pa, eh, vse zamudne obresti. Vesela sem, da bomo glasovali v tem tekstu, za katerega upam, da bo pomenil pravo na, pravi napredek za večjo eh, likvidnost podjetij, hkrati pa bomo dobili tudi boljši, bolj pravičnejši notranji trg, trg, ki bo bolje deloval. Hvala. Grazie per... Hvala za skupino Alde poslanec Jürgen Kreuzmann, minuto 30. Gospa predsedojoča, gospod komisar Dajani, spoštovane gospe, spoštovane gospodje, Evropski parlament bo eh, jutri eh, glasoval eh, o eh, direktivi, eh, ki govori o zamudah pri eh, plačilu. Eh, Cilje lahko razdelimo na tri in sicer morajo tudi državni organi plačevati v 30-dnevnem roku, eh, če um, nastopijo posebne okoliščine, je eh, rok maksimalno 60 dni. Eh, cilj več kot 60 dni ne bo več dovoljen, razen če je to izredno dogovorjeno. Tretjič, če se ti roki eh, presežejo, eh, se brez predhodnega opomina lahko izterjajo eh, stroški izterjave v višini 40 evrov. S to direktivo bomo zelo pomagali malim in srednjim podjetjem v Evropi, njihova likvidnost bo izboljšana, manj bodo morali najemati kredite pri bankah ne bo več mogoče izsiliti višjih eh, plačilnih rokov in to je tudi dobro tako. Eh, in izhajamo tudi iz tega, eh, da bodo tiste države, ki so imele že zdaj niže roke, ohranile, kaj ti ne moremo si predstavljati, da bi ta direktiva prispevala k slabši plačilni morali. Podjetniki, ki poslujejo v Evropi, vedo, da bodo v prihodnje, v 60 dneh, eh, njihovi računi poravnani. To je nov korak, to je eh, korak v smislu. Um, ustvarjanja Evropskega skupnega trga. S tem smo zelo zadovoljni, to pomaga malim podjetjem in tudi Evropskemu skupnemu trgu. Hvala. Hvala. Zakon zervativce in reformiste, gospod Harbor, Arbor, dve minuti. <clears throat> Gospa predsedujoča, v imenu moje politične skupine, pa tudi kot predsedujoči odbora Inko, bi se rad zahvalil gospe Weiler kot poročevalki hkrati pa tudi vsem ostalim kolegom iz odbora, ki so danes tukaj in so dobri primer skupi, skupnega dela. Rad bi se zahvalil tudi svetu in komisiji, kajti trenutno veliko slišimo o pametni zakonodaji in mislim, da je to res dober primer takšne pametne zakonodaje. Začetek gre v srce problemov, s katerim se soočajo številna manj naseljena velika podjetja v današnjem gospodarstvu, ko so razmere zelo težke. Strajati moramo, da države članice začnejo ta predlog čim prej uporabljati in izvajati. Drugič, komisija je dobro analizirala probleme in pa eh, uspehe predhodne direktive. In tukaj bi rad podaril, gospod in gospod, da to je prva direktiva, kjer je dogovor eh, koordinatorjev komisije, da po, oziroma odbora, da povabijo komisije, da naredi popolno ceno vplivov eh, je bila, to je ta je potem izvedena v celoti, bila je dobra in jasno smo prepoznali področja, ki jih moramo spremeniti. Zlasti pa mislim, da te spodbude, ki jih nameravamo dati javnim organom, da bodo ti morali spoštovati standardo, ki veljajo tudi za zasebni sektor, ki ne, ne bodo mogli več zlorabljati svojega položaja, tudi pri teh zahtevah, to je bistvenega pomena, to je največji dosežek. Še zlasti bi se rad zahvalil belgijskemu predsedstvu in vidim, da je njihovem predstavnik na svojem mestu, kajti oni so se oprli zahtevam strani nekaterih držav članic, ki so želele, eh, da se jih eh, izloči oziroma nek, neko izjemo pri tem 60-dnevnem najdaljšem možnem plačilnem roku. In pogledajte, če bi to dovolili, sploh ne bi bilo smisla, da imamo to direktivo. Celotna stvar bi ostala brez pomena, če bi kar tako oprostili eh, državne organe. Tako da res mislim, da je to dober primer pametne zakonodaje. Za zaključek pa bi rad podal še dva komentarja. Najprej, to direktivo moramo izvajati pravilno in dosledno v vseh državah članicah. In drugič, rezultat mora biti sprememba kulture. Absolutno ne sme biti več sprejemljivo, da bi neke velike stranke skoriščale majhna srednja velika podjetja s tem, da bi zamujala pri plačilah. In mislim, da bomo s to direktivo to dosegli. Grazie per... Hvala za skupino Evropa svobode in demokracije, gospod Rossi, minuto in 30. Drage kolegice in kolegi, hvala komisarju Teljanju za njegove besede, ki jih eh, v celoti delim. Eh, slabi plačniki po, eh, so pogosto ravno v javni administraciji in to vodi do propada pravzaprav zdravih podjetij. To škodi podjetjem in vodi do verižne reakcije in to ima tudi socialne posledice. Ob koncu uh, Eh, nastanejo stroški, ki spet bremenijo javnost s tem, da se povečajo stroški in izdatki. Torej, zato nas ne sme presenetiti, da MSP, predvsem v času recesije in krize, um, enostavno uh, eh, d, um, propade zaradi nepoštenih uh, pogojev. In Eh, ker pač nimajo toliko eh, pogodbene moči. In zato je dobro, da smo sedaj eh, določili 30-dnevni plačilni rok tudi za velike skupine, kot so naprimer komunalna podjetja, velja, da za nje veljajo ista, ista pravila. In zato, eh, da tudi za nje veljajo pravila zasebnega trga. Treba je čim prej eh, izvesti to direktivo, tako kot je povedal komisar, tako da bodo naša podjetja, ki eh, so sedaj v težavah, spet zadihala s polnimi pljuči. Sedaj pa za neopisane gospod Cedžidi min dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani člani Evropskega parlamenta. Če pogledamo mađarsko gospodarstvo in pa problem dolgov, moram reči, da pozdravljam to zakonodajo, kajti to pomeni več discipline, pomeni tudi izvršljivost uh, plačil. In to se mi zdi zelo pomembno. Izboljšali bomo uh, poslovanje malce in velikih podjetij. Predloženih je bilo nekaj predlogov sprememb in mislim, da bo s tem originalni predlog postal bolj jasen, natančen, hkrati pa moram tudi povedati, da nekateri predlogi sprememb so mogoče tudi eh, da malo, malo škodijo originalnemu predlogu. Naprimer, če pogledamo državne organe, imamo tam možnost, da odstopajo 30-dnevnega roka torej neka drugačna pravila in celo mogoče drugačni roki. Ampak eh, to moramo seveda primerjati eh, tukaj sedaj podjetja in javna državne organe. Kakšen namen te direktive? Pomagati pri gospodarskemu okrevanju. Zato bi bilo najbolje imeti neko, nek enoten rok. Zaenkrat nimamo nobene zakonodaje, ki bi si poskušala prizadevati kaj takšnega. Ampak poglejmo si velike multinacionalke. Prisotne so na trgu, imajo številne prednosti in ta velike korporacije v bistvu silijo nacionalne partnere, da sprejmejo pogodbe, kjer so odpočilni roki dosti daljši, celo do 90 dni. In eh, v te pogodbe potem vključijo tudi nekatere eh, sankcije, nekatere kazi, ki pa so zgolj tam načelne, niti dejansko nimajo pravega učinka in podjetja nočejo tvegati. Zato se nam zdi pomembno, da imamo ustrezno zakonodajo, kjer je jasno zapisano, kakšni bodo stroški v primeru zapoznelih plačil. In če prije do tega, morajo slediti kazni, da bodo ljudje bolj odgovorni. Hvala. Grac. Hvala. Sedaj pa sledi razprava z drugimi predstavniki, ki so se upisali na seznam. Eh, kolega Švab, dve minuti. ILS. Gospod predsedujoče, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Običajno je v Evropskem parlamentu, da se najprej zahvalimo kolegicam in kolegom pri tej direktivi, pa mislim, da je dejansko primirno, če začnem s to zahvalo. Najprej se zahvaljujem komisarju Tajanju. Namreč zelo redko je, da je komisar izredno Eh, odprto upošteva oziroma vključil v delo komisije upravičene zahteve parlamenta. Eh, med eh, komisijo, svetom in parlamentom je to zelo pozitivna novost, zato se lahko pridružujem temu, kar je bilo rečeno. To je smart regulation, od tega potrebujemo več. Vendar pa mislim, da smo tudi mi z Evropskega parlamenta lahko prispevali k temu, da so mnogi kolegi v svetu to lahko pozitivno zaključili. Odbori so zasledovali enako strategijo, tesno smo sodelovali tudi izven meja poslanskih skupin. Kolegica Vajlerjeva kot poročevalka zasluži ne samo mojo zahvalo, ampak tudi moje spoštovanje. Čeprav je na začetku imela drugačno vsebinsko eh, opredelitev, pa je na koncu sprejela večinsko opredelitev odbora, eh, kar je eh, zelo resno in brez tega. Kljub bistvenega dela poročeval v senci, ta uspeh ne bi bil možen. Na koncu želim upozoriti samo na eno točko. Imamo eno podrečje, ki je bilo do sedaj nekoliko zanemarjeno. To je teh 40 evrov, eh, ki jih bo mogoče pri zamudah izterjati kot pavšal. Eh, s tem eh, ukrepom smo dosegli to, da bomo morali to še precej vključiti tudi v informiranje potrošnikov in eh, podjetij. In mislim, da eh, bo potrebno vplivati na javno mnenje, zato da bodo prošnice in potrošniki lahko razumeli, zakaj je to potrebno v interesu srednjih in malih podjetij v Evropi. Hvala. Grazie. Hvala. Sedaj pa ima besedo Kelly, minuto 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil komisarju za njegove odlične komentarje. To gre res za odlično zakonodajo in eh, zato bi se še zlasti rad zahvalil kolegici Barbari, eh, ki je omogočila to. Res odlično delo in primer resnično dobre zakonodaje, ki jo lahko skupaj naredimo. Zagotovili bomo boljši pretok denarja v gospodarstvo, kar bo dobro za gospodarstvo, eh, malo gospodarstvo in družbo nasplošno pomagalo nam bo tudi pri pomembnem vprašanju, s katerim smo soočili vsi, to je zagotavljanje delovnih mest. Ta direktiva bo zagotovila jasna, močna načela, ki jih bomo lahko sporočili posod na trgu to država članicah. To je, zamudih priprečil ne bomo več tolerirali. Na takšen način bomo zagotovili boljšo likvidnost, podjetja bodo pravočasno plačana in bodo tudi imele boljši dostop do kreditov, lahko bodo tudi ustvarjala nova delovna mesta iz nedavnih eh, primerov nesovetnosti pri nas na Irske, zlasti po, na, v gradbeništvu, vem, da veliko krat ta, eh, ti, ti, ti dolgovi pomenijo slabe dolgove in da podjetja pa tudi sama propadajo. Tudi pri nas je bilo to tako in veliko krat je bil rezultat tega množično odpuščanja. Poleg tega je. Eh, mi je tudi všeč ta določba pozitivnih eh, seznamov, torej seznamov rednih plačnikov, tudi to je zelo dobra stvar. Ne smemo pozabiti še na kmete, ki veliko krat trpijo zaradi poznih plačil strani eh, predelovalcev eh, in pa supermarketov in upamo, da bodo s tem tudi oni imeli boljše pogajalsko stališče, tako da bomo tudi to skupino lahko bolje zaščitili. Hvala. Grazie. Hvala. Sedaj pa je na vrsti gospod eh, Kožušnik, minuto in trideset. Pani predsedajci, pane komisarze Tajani. Gospa predsedojoča, spoštovani gospod komisar Tajani za uvod se zahvaljujem zlasti poročevalki gospe Weiler za dobro opravljeno delo. Na začetku vse skupaj nikakor ni bilo enostavno, vendar pa eh, mislim, da smo za dokončno obliko lahko vsi zadovoljni v primerjavi z prvotnim eh, predlogom komisije, ki je bil nekoliko bolj oddaljen od prakse, se nam je posrečilo ta predlog približati realnosti. Prav tako se je eh, posrečilo precizirati eh, in ta predlog napraviti bolj jasen, kar je korak naprej. In še nekaj je potrebno podariti, to je dejstvo, da se nam je posrečilo uveljaviti tudi načelo pogodbene svobode. Posrečilo se nam je oblikovati določbo, ki predvideva, da eh, imajo eh, organi Evropske unije enak položaj kot vsi drugi. Od zdaj naprej bodo tudi ti organi morali pravočasno eh, plačevati veseli me, da se nam je posrečilo izpustiti absurdno določbo, ki je od organov zahtevala pri plačilih, eh, ki zamudijo samo za en dan, poleg eh, zamudnih obresti še eh, pavšal petih odstotkov. Podariti moram, kakšne vplive bi takšna določba imela že na tako prenapete javne. Eh, proračune. Vsem skupaj se zahvaljujem eh, za eh, te napore pri iskanju kompromisa. Mislim, da je bila to smiselno investirana energija. Hvala. Grazie. Hvala. Dve minuti. Gospa Koraca Bild. Rada bi se pridružila vsem tistim, ki so se zahvalili in čestitali, kaj ti danes večer ne gre za formalnosti, gospodu Tajanju, za vaš osebno obvezo, svetu za obveze, pa tudi vsem kolegom, ki so pomagali, da smo v prvem branju dosegli kompromis. To je zelo pomembno za naša podjetja, pa tudi Margožati, zlasti tebi, kolegica iz LSE. Tudi sama sem predelala v gospodarstvu, tako da vem, da so zamude pri plačilih ena izmed glavnih ovir za majhna podjetja. Veliko krat to pomeni bankrot, eh, včasih pa pomeni negotovost in to škodi podjetju. To je velik dosežek, da smo lahko zagotovili te 60 dni kot najdaljši plačilni rok za državne organe. Eh, državni organi imajo denar v toku, tako da gre v bistvu zgolj za vprašanje zmanjšanja uh, birokracije. Majhna podjetja bodo sedaj imela jasen okvir in veliko krat si bodo lahko sedaj upala, kajti veliko krat si niso niti upali zahtevati takšnih zamujenih splačil. Mislim, da nam je uspelo doseči dobro ravnovesje med spoštovanjem pravice in pa svobode pri sklepanju pogodb, hkrati pa smo zagotovili ustrezna orodja za majhna podjetja, da ta ne bodo več talci v rokah večjih podjetij ali državnih organov da ne bodo vse čas zgolj iz, eh, posvetili in namenili izterjavi dolgov, lahko bodo iz, eh, izvajali pravico do plačil. Mislim, da bi ta sporazum moral biti uh, eh, urodje, s katerim bomo odvračali uh, takšna zamojena plačila. In kot je rekel Michael Harbour, ustvarili bomo kulturo pravočasnega plačevanja, kaj bo zagotovilo boljše delovanje notranjega trga in to bo koristilo vsem deležnikom pokazali smo, da lahko Evropski parlament spreme konkretne okrepe, da lahko res, resnično redi nekaj posebnega in omogoča tudi ustvarjanje novih delovnih mest strani MSP-jev. Resnično pomeni vprašanje, gospod predsedujoča, pa je sedaj za svet države članice, da oni prevzamejo svoje odgovornosti in zagotovijo to, da bodo ta pravila doma ustrezno izvajali. Hvala. Grazie, Hvala. Sedaj pa je na vrsti gospa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 To dogaja ravno sedaj. To pomaga evropskemu eh, podjetjem in gospodarstvu. Zamude pri plačilih v številnih primerjih namreč pripeljejo podjetja do roba ali celo preko roba, kar pomeni izgubo delovnih mest. Zelo težko je bilo in v duhu odprtosti smo delali in poskušali ohraniti delovna mesta, poskušali smo zagotoviti dogovor, ki je bil težak, ampak bil potreben in je pošten. Sama osebno kot grkinja me zlasti to posebej zanima, namreč to dejstvo, da se je Grčija strinjala glede plačilnih rokov, ki se mogoče lahko zdijo zelo strogi, pokaže, kako pomembno se nam zdi to, da popravimo gospodarstvo v naši državi. 30-dnevni delovni eh, plačilni rok pomeni, da bo potrebno spremeniti administrativne postopke, tako da bomo lahko v streznem času plačali. Ta podaljšek 60 dni določenih področji, kot je naprimer zdravstvo, pa kaže, da želimo pomagati tistim državam oziroma tistim področjem ali tistim podjetjem, kjer pač težje plačajo. Upam, da nam bo uspelo to zagotoviti. Na takšen način bomo pomagali podjetnikom, delavcem v Grčiji, pa tudi druge v Evropski uniji. Majhnim in srednjim velikim podjetjem moramo dati priložnost, da bodo delali z več spodbudami, tako da bomo imeli bolj trajen in pa eh, boljši razvoj vseh gospodarstva. Hvala lepa. Hvala, gospod Bojčehovski. Eno minuto. Problem terminovih platnosti v transakcijah. Eh, problem pravočasnega plačila eh, se nanaša tudi na kmete in to je zelo velik problem. Gre za situacijo kmetovalcev in plačilni cili so tu zelo, zelo dolgi in to je eden izmed razlogov, zakaj je ekonomski položaj eh, kmetij tako slab. Kaj ti kmetije ne dobijo svojih plačil pravočasno. V poročilu gospoda Boveja je Evropski parlament eh, rekel, da rok plačevanja ne sme biti daljši od 30 dni. In dejansko si je treba prizadevati, da se bo to tudi v praksi udejanjalo v vsakodnevnem življenju vseh držav članic, zato ker je treba kmetovalce zaščititi pred nelojalnimi poslovnimi praksami velikih koncernov. Hvala. Grazie, no. Hvala. Mislim, da gospoda Žovana ni v dvorani, zato dam besedo gospodu Pirilu minuto 30. Gospa predsedujoča, gospod komisar Tajani, gospa kolegica Bajler. Direktiva o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih je zelo pomemben ukrep našega par parlamenta. Torej, mi pri tem zastopamo upravičene zahteve MSP-je, MSP-jev, ki trpijo zaradi teh zamud. To seveda ogroža razvoj podjetij v nekaterih primerih je vodil tudi do propada zdravih podjetij, ki eh, so morale plačevati visoke obresti bankam. Eh, z dogovorom med Evropskim parlamentom in svetom 30. septembra bomo imeli jasna pravila glede plačilnih rokov in te roke je treba spoštovati tako strani državnih organov kot tudi strani zasebnega sektorja. Ta direktiva bo prav gotovo izboljšala cash flow evropskih podjetij, s tem bodo imeli na voljo eh, pravni instrument za uh, učinkovito uveljavljanje svojih pravic. Nočem, da bi uh, se, ta, uh, se to um, odražalo potem pri cenah proizvodo, proizvodov. Mislim, da smo ravno v času velikih ekonomskih sprememb in da je zato tem, tem bolj pomembno, da se ta direktiva prenese v prakso čim prej. Sedaj pa eno minuto eh, poslanec Vlazak. Pane komisarji, dame in panovi. Gospod komisar, spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Eh, pod osnutek, o katerem danes razpravljamo, je vsekakor boljši kot prvoten osnutek, vendar pa mi je žal, da se v končnem kompromisu ni posrečilo doseči enakovrednega položaja vseh subjektov in tudi postaviti enakih pravil za državne eh, organe in za privatne osebe. Eh, in sicer eh, naj bi rok bil 60 dni, ta rok bi se lahko podaljšalo, ukolikor se s tem strinjata obe strani. Za javni kot zasebni sektor pa eh, tu pa rok ne sme eh, preseči 30 dni. To je po mojem mnenju napačno, kajti vsi morajo biti v enakem položaju. Eh, dejstvo, da so naprimer manj odvisni od ehm, različnih odnosov, to velja za javne inštitucije in tudi za EU, vendar pa to ne velja za manjša mesta, za občine, ne samo na češkem, ampak tudi po vsej Evropi. Končni osnutek je eh, torej v eh, določeni meri diskriminatorn za ta mala mesta in občine. Hvala. Eh, sedaj pa poslanka Komi dve minuti. Grazie, president. Hvala, gospa predsedujoča. Osebno eh, sem mnenja, da je treba okrepiti eh, direktivo 2035 eh, in da se skrajšajo plačilni roki pri trgovskih poslih. Torej jasne so um, komercialne in tudi politične posledice pri zamudah. Uh, ekonomska recesija je še poslabšala situacijo. Uh, in vplivala tudi na konkurenčnost in na prihodke. In vse to ogroža preživetje MSP-jev, ki pa so hrbtenica evropskega trga, ki ustvarjajo delovna mesta in bogatstvo. Ta politična odločitev Evropske komisije gre v pravo smer. Mario Monti je to eh, povedal tudi v svojem poročilu, ko je rekel, da mora biti eh, poslovanje še bolj privlačno za MSP-je, kar zadeva pravočasno plačevanje strani državnih organov in 8 odstotne zamudne obresti, sem pa malo začudena eh, glede rezultatov. Če pomislim na, naš, na mojo državo in na druge države v EU, ki bodo s težavo upoštevale nova pravila. Želim si, da bi ta direktiva bila priložnost za spremembo. Sedaj bo treba spremljati eh, izvajanje direktive v nacionalnih državah, da bi zagotovili, da bo eh, izvajanje v vseh državah potekalo na enak način. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Bastos dve minuti. Gospod predsednik, gospod komisar, kaj školegaš? Gospa, gospod komisar, kolegi, naj na začetku čestitam eh, poročevalki za njeno delo. Da bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali z njo in delali z njo pri tem poročilu in da vam je uspelo doseči ta sporozum pri v prvem branju. Ta uh, posodobitev televizije, ki je bila stara deset let, bo pomenila konec splošnega problema v Evropski uniji, to so zapoznela plačila nekaterih državah članicah so ta obdobja zelo dolga, čisto neopravičeno, tudi kadar gre za državne organe. In to ima hude posledice na gospodarsko življenje Evropske unije, še zlasti za mala srednje velika podjetja in za celoten notranji trg. Tega ne moremo več prenašati, še zlasti sedaj, ko smo v gospodarski in finančni krizi. Nova zakonodaja bo zagotovila več doslednosti in bo tudi dala več pomena Evropskemu načrtu za obnovo gospodarstva in uporabo Small Business Acta. Ta direktiva bo vsekako tudi izboljšala likvidnost malega, malih in srednjih podjetij, pomagala bo tudi to, da bomo imeli nek učinkovit kos zakonodaje in s tem bodo podjetja dobila neko, neko orodje, s katerim bodo se lahko borila proti zlorabam sicer velja neka manjša izjema pri plačenih rokih, ampak vsekakor si morajo vsi prizadevati za to, da bodo plačali za vso blago in storitve v ustreznem plačilnem roku. Ko gre za medpodjetna plačila, podje, zelo plačila med podjetji, je to en mesec, čim prej pa moramo to prenesti tudi na ostala. Hvala lepa. Hvala. Poslanka Esaja, dve minuti. Komisari, pienet yritykset kärsivät gospod predsedujoča, komisar. Naša podjetja trpijo zaradi teh zapoznelih plačil, še zlasti v tem obdobju gospodarskih težav. In to bi lahko pomenilo veliko malih srednjih podjetij, kajti sicer bi lahko leta tudi bankrotirala. Sedaj imamo dogovor glede zapoznelih plačil in to pomeni, da razlikujemo med eh, državnimi organi in z sedmimi podjetji imamo to splošni 30-dnevni plačilni rok. Ko gre za medpodjetniško poslovanje, bi, je dobro, da imamo ta uh, možnost podaljšanja na 60 dni, če se obe stranki strinjata. Ta možnost podaljšanja plačilnega roka je lahko zelo pomembna. Tudi v javnem sektorju je to ponekod problem Evropske unije, naprimer v Grčiji kjer je povprečni plačilni rok podaljšan na 165 dni. Prišlo je do izboljšav, naprimer v Španiji, kjer je 150 dni, v Italiji 128 dni. Podjetja so morala tudi prodati del lastnine, tudi da so, pri, da so zagotovila nek pretok gotovine. Podjetja imajo pravico dobiti denar, sredstva, ne da se pri tem morajo zatekati k nekim posrednikom in imajo zaradi tega dodatna streška, s, s, eh, stroške. 8 odstotna obrestna mera je v redu, ampak mogoče je ta minimum 40 evrov preveč za neke manjše račune. Tako da mislim, da bi morali pogledati, tudi ko gre za nadomestilo stroškov izterjave in poročiti, kakšni so tisti realni stroški izterjave. To je nekaj, kar je zelo dobro za malce nekoliko podjetja v Evropi. Hvala. Iniciamo. Hvala, sedaj pa začnemo s CatchDI. Osem se jih je upisalo. Če bodo vsi spoštovali eno minuten čas za govor, eh, bodo prišli na vrsti vsi. Začnemo s gospodom Baziskom în contextul unei economii instabile plăile întârziate au efecte negative asupra v nestabilnem gospodarstvu imajo zamujena plačila negativen vpliv na mala in srednja podjetja. V tem smislu je prečojoča direktiva ambiciozen cilj v korist dobaviteljev. Ta direktiva bi zato morala podjetjem omogočiti, da hitreje pridejo do svojega denarja. E, menim, da je zelo pomembno, e, da so vsi akteri enako obravnavani in da se pravila uporabljajo enako za vse. V Romuniji e, smo v preteklosti imeli 30 tisoč podjetij, ki so izginila, prenehala obstajati ravno zaradi zamud pri plačevanju na trgu. podpiram eh, predlog te direktive, zato ker je to nov model za poslovanje. Hvala. Hvala, gospa Rojtova, eno minuto. Eh, eh, ne pohibuje, že zjutraj odhlasujem. Ne dvomim v to, da bomo jutri sprejeli to direktivo in na ta način postavili novo usmeritev, kar. Eh, zadeva plačevanje in da bomo zamude pri plačilih opremili za visokimi sankcijami. Zlasti mala podjetja bodo zelo cenila, eh, ko bodo vedela, da jim ne bo treba več čakati mesece dolgo na plačilo, ampak da bodo ta plačila poravnana v 30 dnevih. Eh, zelo me veseli da je, se je svet strinjal z 40 evri eh, in da eh, se je uredilo tudi področje mm, zamudnih obresti. Eh, namreč to bo vse imelo boljši vpliv na likvidnost firm. Veseli me, da sta svet in tudi moj odbor Eh, sledila tej zahtevi, da ni možno imeti dvojni režim eh, za javni in zasebni sektor. Upozorila eh, sem na to, da imamo naprimer bolnišnice, kjer bi zasebni upniki morali plačevati večje zneske. Skratka, moje čestitke poročeval. Hvala. Besedo ima gospod Tabajdi eno minuto. Yeah spoštovani kolegi povedati moram da pozdravljam poročilo gospe weiler. gospa weiler je poskušala zagotoviti da ni nobenih vrzeli v uniji in da imamo dobro plačilno politiko za evropo v celoti seveda pa se ne smemo slepiti to je bil nujen korak ni pa dovolj imamo nekatera podjetja podjetja ki imajo več možnosti možnosti in večje možnosti kot nekatera druga in zato lahko takšna podjetja izvajo pritisk, tega ne smemo pozabiti. Torej, to je vsekakor pomemben korak, nujen korak, ampak ne bo dovolj. Zato bomo morali še naprej biti zelo pozorni, spremljati situacijo. To zlasti velja za mala in srednje velika podjetja. Kmete, Vemo, da, se, da se zlasti ti veliko krat znajdejo eh, v slabšem položaju, naprimer v prehrambeni veriki so izpostavljeni velikim korporacijam in verigam, ki kupujejo njihove proizvode. Gospa Vajler je poskušala braniti njihove interese, to je dobro, ampak v prihodnosti potrebujemo ustrezno spremljene situacije. Hvala. Grazie. Hvala. Sedaj pa Aldes eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V številnih državah članicah obstaja velika razlika glede plačilnih pogojev. To zlasti velja, ko govorimo o plačilih velikih podjetij do majhnih podjetij. Vsi tisti, ki so delali v sektorju, vedo, da so ti vidiki sedaj slabši zaradi gospodarske krize. Zaradi tega je slabša likvidnost, kar seveda poveča možnost bankrotov. Jasno je, da direktiva, ki bo urejala celotno vprašanje in pa omejevala učinke tega, da bi to bilo zelo korisno. Tukaj pa imamo sedaj dokument, ki pomeni zelo velik korak naprej. Ko gre za plačila med podjetji in pa državnimi organi, pa tudi v medpodjetniškem poslovanju sedaj imamo jasen sistem rokov, kazni in imamo ustrežno, ustrezno ravnotežje, tako da ne, se ne bo dalo več izkoristiti dominantnega položaja na trgu. Hvala lepa. Hvala. Paška eno minuto. Pravne prostredje v členskih krajinah oblasti vymahanja úhrad. Najlepša hvala. Pravno okolje v naših eh, državah se močno razlikuje zaradi tega, se razlikujejo tudi plačila v različnih državah članicah, ampak nekaj pa nam je skupno. Zapoznela plačila so velik problem povsod, zlasti za mala srednja in velika podjetja. Zato imamo na, v naši državi dve vrsti na, uh, eh, investitorjev, teh tistih, ki zamujajo pri plačilih. Najprej so to državni organi, drugi pa so uh, tuji pogodbeniki, zlasti v gradbeništvu. Namreč ti veliko krat postavijo mala srednja velika podjetja v zelo težko, težke položaje, kaj ti nimajo dovolj sredstev za to, da bi plačali svoje osebje. In eh, tako da upamo, da bo nova direktiva izboljšala to situacijo in da uh, bodo zapoznena plačila del preteklosti. Hvala. Grazie. Hvala. Gospod Kolino, eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar Tajani, kolegice in kolegi. E, italijanska, ki in evropski MSP trpijo zaradi posledic krize in se pogosto soočajo tudi z velikimi dolgovi in ne prijemajo garanci in jamstv, potrebujejo ustrezno likviznost eh, in velik težav je, velika težava je pomankanje eh, kapitala. In vedno so ta podjetja tista, ki trpijo prv, eh, kot prva, če pride do krize. In zato je dobro, da bomo jutri glasovali o predlogu te direktive, Eh, za boj proti zamudam pri plačilih. Državni organi morajo služiti eh, državljanom in zato morajo tudi administrativni postopki eh, biti takšni, da odgovorno ravnajo predvsem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 vsem tistim, ki so sodelovali, bi se rada zahvalila. Vsi veste, da kakšnih problemov lahko pride zaradi tako preprostih stvari, kot so zamude pri plačilih. Rada bi se zahvalila uh, torej vsem tistim, ki so sodelovali in tudi tistim, ki so predložili predloge sprememb. Pripraviti bi morali še več ukrepov, ki bi zagotovili pozitivne uh, spodbude uh, ki bi spodbujali, da se izogibajo zapoznelim plačilom oziroma zamudom pri plačilih. Mislim, da bi lahko tudi uporabljali uh, tudi kodeks takošnjih plačil, da bi imeli tudi seznam rednih plači, plačnikov. Razmisliti moramo ne le o sankcijah, takrat, kadar pride do zamude pri plačilih, ampak bi morali tudi skaditi kulturo pravočasnih plačil. Hvala lepa za besedo. Hvala. Zadnji pa je na vrsti gospod Jar. Äh, Gospa predsedujoča, za novo direktivo lahko dosežemo bistveno izboljšavo za vsa podjetja v Evropi. Zlasti za mala podjetja je neznosno, da morajo več mesecev čakati na plačilo računa. Zato me zelo veseli, da smo danes eh, določili eh, čvrste plačilne eh, cilje tako za javni kot tudi zasebni sektor. Z to vse evropsko harmonizacijo bomo dejansko prispevali k izboljšanju vseevropskega poslovanja, kar bo koristilo zlasti malim in srednjim podjetjem. Vendar pa bo še potrebno sedaj zatreti črne ovce v tej panogi. Črne ovce so eh, tisti, ki že v času naročevanja blaga natančno vedo, da nikoli ne bodo plačali. Hvala. Hvala. S tem eh, zaključujemo postopek HDI in besedo ima spet komisar Tajani, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je razprava pokazala uh, tudi z različnimi nijansami, uh, Eh, da je ves Evropski parlament pripravljen podpreti to, to novo direktivo, ki bo dala konkretne odgovore MSP-jem in milijonom državljanov, ki želijo biti zaščiteni tudi strani uh, inštitucij skupnosti. Uh, Dolga leta sem bil poslanec v Evropskem parlamentu in zato sem tudi eh, zelo vesel nad to, tem soglasjem v tej hiši. Tako da bomo zelo hitro lahko sprejeli tako pomembno določbo. Hvala vsem, ki so pri tem sodelovali, torej belgijskemu predsedstvu, poslancem pa tudi sodelavcem v komisiji, vendar ne moremo se zadovoljiti s tem, kar smo dosegli. In to so nekateri tudi rekli. Moramo poskrbeti za to, da bodo države članice hitro prenesle v prakso te določbe. E, upam, da bodo države članice to izvedle še pred predvidenim rokom e, eh, 18 mesecev, tako da bo ta direktiva dejansko lahko um, um, razvijala svojo moč. Hvala za zaupanje, ki ste ga izkazali komisiji. Hvala vsem, ki so omogočili, da smo tako hitro prišli do dobrega rezultata. Hvala komisarju. Sedaj pa ima besedi, besedo poročevalka gospa Vajlar. Prosim. Drage kolegice, dragi kolegi, še enkrat za zaključek. Mislim, da bomo vsi ugotovili, da ko bomo to temo predstavili doma v naših volilnih okrožjih, eh, da bomo naleteli na veliko podporo, kar ni samo omevno pri evropskih dosejih. Te zamude pri plačilih doma namreč ne le kritizirajo, ampak vsa komor se zdi normalno, da se plačuje točno. In zato je neodvisno na stranko, to je neodvisno od tega, s katero panogo govorimo. Imamo torej zelo uh, veliko skladno. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom, ki so danes podali svoje strinjanje s tem rezultatom. Želim pa opozoriti še na tri vidike. Tako kot smo slišali že na začetku debate, eh, bomo jutri postavili eh, usmeritve. Natančno pa bomo morali proučiti, eh, ali bodo olajšave, ki smo jih vedli za manjša podjetja, za kmetijska podjetja naprimer in za obrtna podjetja, ali bodo te olajšave zadoščale, da bodo Eh, ta podjetja prišla do svojega denarja. Natančno bomo morali ugotoviti, kako bo delovala omejena pogodbena svoboda. To je novom na evropskem notranjem trgu. Eh, to bomo sedaj preizkusili eh, in pravčiti bomo morali, ali je dovolj 8 odstotkov zamudnih obresti. Parlament bi si želel 9 odstotkov. Mi bomo videli, kako bodo stvari delovale in komisijo prosim, da natančno bedi na tem. Uh, da eh, eh, bodo države članice to direktivo ustrezno implementirale in je ne bodo svodenirale. Vidim že prve uspehe na horizontu Španija, sedaj že v skladu s tem pripravlja nov zakon in vem, da to delajo tudi v nekaterih drugih državah članicah. Kakorkoli že v našem odboru eh, bomo. Um, Eh, izdelali tudi eh, študijo vplivov, torej impact assessment, eh, tako da bomo v koncu mandatnega obdobja vedeli, Eh, kdo je deloval v našem smislu, v smislu izboljšanja plačilne morale in kdo ne. Zahvaljujem se vsem, ki so bili udeleženi v tem rezultatu, tudi belgijskemu predsedstvu. Morda je to bilo premalo eh, povdarjeno. Vemo, kako je belgijsko predsedstvo eh, konstruktivno vodilo ta pogajanja. Mala država, ampak rekla bi država z zelo modrimi in učinkovitimi metodami za doseganje rezultatov v Evropi. Hvala. Grazie. Hvala. S tem zaključujemo razpravo o tej temi. Jutri ob pol enih eh, bomo glasovali o tem poročilu.